gospe in gospodje, pozdravljam vas na prvem delu našega sestanka. Gre za debriefing. Kar se tiče volitev v Moldaviji, veste, da so volitve bile 30. novembra in da je to zelo pomembno za našo sosedsko politiko, o kateri bomo kasneje govorili. Evropske sile so dobile parlamentarno večino, imajo pa tudi težka pogajanja, to je pa tudi res koalicijska. Upam, da bodo pogajanja vodena tako, da bodo notranje spore prebrodili, da to ne bo vodilo do tega, da bi izgubili spred oči to, kar je pomembno. Pogosto se dogaja, da izgubimo volitve v tednih po volitvah, ko že kdo misli, da je zmagal. In upam, da se to v tem primeru ne bo zgodilo. Videti moramo, da, vedeti moramo, da smo imeli tudi upazovalno misijo. Imamo misijo OVSE kot dolgoročno. Imeli pa smo tudi opazovalno misijo Evropskega parlamenta. Vodil jo je gospod Šoltes. Upam, da nam boste lahko povedali več o tem. Veseli me, da smo lahko to, ta sestanek organizirali v sodelovanju z delegacijo pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU Moldavije. Tudi predsednika prisrčno pozdravljam, gospod Kriste. Če želite na začetku povedati nekaj besed, prosim, potem pa bo dobil besedo gospod Igor Šoltes, ki je vodil delegacijo. Prosim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, așa cum bine ați menționat... Uh, Hvala lepa, predsednik. Kot ste dejali, so volitve v Moldaviji zelo pomembne. Morda najpomembnejše volitve, odkar je Republika Moldavija postala neodvisna ne bom šel preveč v sklepe delegacije Evropskega parlamenta, ker bo kolega Šoltes podal zaključke, sva pa tesno sodelovala. Delegacija je zelo delovna in naša sporočila, ki smo jih želeli sporočiti, so našla pot v skupne zaključke treh mednarodnih organizacij, ki so nadzorovale postopek volitev. Žal je bila predvoljena kampanja zelo polarizirana. 60 dni je predvoljeni boj trajal v Moldaviji, tako v Moldaviji je, tako da so bile strasti razumete in Veliko je bilo pomembnih sporočil. Videli smo nekakšen geopolitični volilni postopek, manj so se osredotočali na družbene vprašanja, bolj pa na zonanje razsežnosti vzhod proti zahodu. Izvajanje pridržitvenega sporazuma mora biti glavni cilj vlade. Za enkrat, do sedaj, je bilo kar nekaj zakonodaje že sprejete. Pomembno pa je to zakonodajo tudi uveljaviti. Govorimo o boju proti korupciji, o utreditvi pravne države. To niso samo nekaj, za kar moramo se zavezati z besedami. Ne, potrebno je to udejaniti tudi z dejanji. Nova vlada upam, da bo vedela, kako naj bo učinkovita. Kajti čas ni na strani Moldavije in to je sporočilo, ki ga želim podati. In to jasno sporočilo sem uspel sporočiti tudi oblastem v Kišinjevu na sestankih, ki smo jih imeli z oblastmi. Potrebno je vzpostaviti kontinuiteto, preseči je potrebno to polarizacijo. Manjšine je potrebno vključiti v demokratični dialog. Ta dvopolarni sistem je nekaj, kar moramo končati. To sem že veliko krat ponovil. Moldavija potrebuje pritisk strani Evropskega parlamenta in Evropske unije, istočasno pa potrebuje tudi podporo. spremljati moramo Republiko Moldavijo na njeni evropski poti. To je to, česar si državljani želijo. To so izbrali na volitvah. Proevropska večina je zagotovljena, dobro večino imamo v parlamentu v Kišinjevu. Hvala lepa. Preden predam besedo kolegi, bi rad pozdravil Mauricija Magrija v naši sredi, župana Buenosa Ajresa, hvala lepa, da ste z nami. Lahko vam zagotovim, da nas kot Evropski parlament tudi zanima razvoj dogodkov v vaši državi in odnosi z Merkosurjem in upam, da bomo kmalo začeli s pogovori in pogajanji, da bi okrepili to sodelovanje v vzajemnem interesu. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in prišli k nam. Tako, sedaj pa ima besedo gospod Šoltes, prosim. Uh, uh, uh, spoštovani predsednik, veseli me, da se lahko na vas obrnem kot, na, kot vodja delegacije za opazovanje volitev v Moldaviji. Mm, parlament povsem podpira uh, trenutne ugotovitve in zaključke in ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi svojim kolegom iz delegacije, pa tudi kolegom iz drugih parlamentarnih skupščin. Vsem se zahvaljujem za odlično upravljeno delo, še posebej misiji OVSE ODIHR. Parlamentarna misija Evropskega parlamenta je volivni dan preživela v različnih delih države. Obiskali smo številna volišča, nekatera tudi posebne narave, naprimer na upravni meji s Pridnesterjem. Ljudje iz Pridnesterja so eh, lahko eh, glasovali eh, na tem volišču, ker sicer v svojih krajih tega ne morejo storiti. Na voljo je bilo veliko politične alternative, veliko izbire in opazovalna misija pozdravlja visoko udeležbo v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Eh, prej eh, so ljudje vedno bili dokaj apatični eh, do volitev. Tokrat pa so proevropske sile dobile 55 sedežev, proti evropske pa 46. Eh, stranka Patrija eh, je bila eh, odjavljena oziroma prepovedana je bila udeležba na volitvah. Pozdravljamo to, da so ljudje lahko na mir način izvedli svojo demokratično pravico. Tudi ni prišlo do kakšnih večjih nepravilnosti. Veseli nas, da je bila udeležba na tistih voliščih, ki smo jih obiskali, zelo visoka. Moldavci so lahko glasovali eh, na demokratičen način in novi parlament eh, bo moral takoj začeti izvajati eh, dolgo pričakovane reforme, treba se bo soočiti s korupcijo, s socialnimi reformami, rešiti pa vprašanje tudi financiranja strank. Opazovalna ekipa se je zelo dobro zavedala in je tudi videla, Um, kako veliko je v igri eh, v zvezi s temi volitvami, prevladovale so geopolitične teme, eh, manj je bilo eh, socialnih in gospodarskih tem, družba pa je zelo polarizirana. To je ljudi spodbudilo, da so šli na volitve in na ta način bodo lahko države omogočili, da bo izkoristila svoj potencial. Eh, in da bo izkoristila tudi svoje gospodarske in kulturne vezi, ki jih ima z drugimi državami in z Evropsko unijo. Opazili smo napredek, smo pa opazili tudi določene pomankljivosti. Tukaj bi radi eh, poudarili priporočila opazovalne misije OVSE-ODHR in pa priporočilo, da se izvaja ustrezna zakonodaja v zvezi s financiranjem strank. Radi bi eh, poudarili tudi naš poziv, da se sprejme zakonodajni okvir, s katerim bodo spodbujali pluralnost in svobodo medijev. Eh, treba je doseči večjo transparentnost, kar se tiče lastništva medijev. Še zadnja točka, ki jo želim poudariti, eh, je naslednja. Eh, ženske so tudi v veliki meri, v velikih številkah sodelovali pri pripravi teh volitev. Treba je zagotoviti, da bodo tudi bolj prisotne na volivnih seznamih, eh, še posebej, ko gre za vodilne položaje. Oblasti bi morale še naprej izvajati akcijski načrt v zvezi s človekovimi pravicami, predvsem gre tukaj za manjšine, eh, med njimi predvsem za Rome. Naj eh, povem, da se Evropski parlament veseli sodelovanja z novim moldavskim parlamentom v okviru naše medparlamentarne skupščine. Pomembno je, da parlament ohrani ta zagon, eh, ki ga je dobil na volitvah in da začne izvajati ambiciozne politike v korist vseh Moldavcev. Mislim, eh, da je to zadnji poziv za proevropske sile v Moldaviji. Če vam eh, zdaj ne bo uspelo, potem bo na naslednjih volitvah gotovo prišlo do velikega obrata. Institucije morajo postati bolj transparentne, reforme so potrebne, kar se tiče korupcije in drugih težav. Potem je tukaj še pridružitveni eh, sporazum eh, med eh, Evropsko unijo in Moldavijo. To je samo del vaše perspektive, ne pa končni cilj. Hvala. Very much that you did the endeavor and all the members of the delegation. Hvala uh, za to predstavitev. Uh, besedo dobi zdaj gospa Kalnjete. Izvolite. Um, en teden pred volitvami v moldaviji smo trije člani gospod ščetina gospod galer in jaz obiskali moldavijo in smo se udeležili tudi predvolilnih srečanj sporočilo ki smo ga predali je da imamo zdaj močno evropsko podporo za moldavijo po volitvah bo pa ta odnos postal težaven. To pomeni, da moramo eh, povečati občutek nujnosti reform med moldavskimi politiki. In zato mora Evropska unija pripraviti zelo natančen načrt, ki bo izhajal iz pridružitvenega sporazuma. Eh, ta bo politikom pomagal ukrepati pri številnih reformah, ki jih morajo začeti izvajati. Moj predlog bi bil, da bi lahko oblikovali strokovne skupine za naloge, s katerimi se morajo soočiti naši moldavski kolegi. Ti strokovnjaki oziroma te skupine morajo biti sestavljene predvsem iz ljudi, ki prihajajo morda iz baltskih in vzhodnoevropskih držav in poznajo situacijo. Eh, v teh eh, državah je namreč vladala Sovjetska zveza, bile so del Sovjetske zveze in eh, to, kako so se reforme izvedle v vzhodnji Evropi in baltskih državah, je lahko zgled za Moldavijo. Mi vemo, kako izvajati reforme. Povedala bi še naslednje. Ena od nalog za novo izvoljeno vlado bo tudi ta, da se zmanjša razlika, ki je zelo globoka v Moldaviji, razlike med ljudmi. Če ne bodo sposobni v tem povoljivnem obdobju prepričati vsaj 20 odstotkov prebivalstva več, da podprejo evropsko usmeritev, potem tvegajo, da se jim bo to maščevalo na naslednjih volitvah. Eh, lahko se bo to dejansko poznalo eh, pri glasovanju naslednjič. Um, merci, merci, monsieur le président. <coughs> um, Gospod Preda. Donc, euh, pour dire uh, deux choses, je demandais la parole pour dire deux choses. En fait, uh, Hvala. Volitve v Moldaviji so potekale ustrezno. Kritike zaradi prepovedi sodelovanja stranke na volitvah eh, so bile pravzaprav smešne. šlo je za to, da se prepreči udeležbo stranke, ki jo je nezakonito financirala Moskva. In eh, kritike eh, zdaj sproža Moskva v evropskem tisku, prihajajo pa tudi eh, strani določenih političnih strank. Ampak to ni pomembno. Pomembno je to, da Moldavija nadaljuje svojo evropsko pot. In voljivci v Moldaviji so jasno eh, rekli, da temu, da se uh, nadaljuje v tej smeri. Vsak, ki to razume drugače, se moti. Veliko je treba narediti še na dveh področjih koalicija, ki se bo zdaj vzpostavila, se bo morala s tem soočiti. Potreben je hiter napredek na področju ustvarjanja novih delovnih mest. To je največje pričakovanje, ki ga imajo voljivci in Republika Moldavija ne bo mogla napredovati, če ne bo zagotovila spremembe na tem področju, namreč pri zagotavljanju delovnih mest za prebivalce. V tem trenutku obstaja prepoved za moldavce, ki delajo v Rusiji. To bo eh, postalo še resnejše, kot je bilo do zdaj. Poleg tega pa se mora nadaljevati bitka proti korupciji. To sta ti dve prednostni nalogi. Ustvarjanje delovnih mest in pa boj proti korupciji napredek je treba narediti na teh dveh področjih, predvsem na teh dveh. In nova vlada se bo morala soočiti s tema dvema vprašanjima. Rad bi tudi čestital delegaciji Evropskega parlamenta za nadzor volitev. Izvolite. Hvala. Eh, eh, Hvala za besedo. Rezultati v eh, Moldavi so plod tudi naše ratifikacije oktobra. Tukaj nismo naredili nobene napake in eh, lahko bi celo napovedali tak dober rezultat. Ampak, eh, kot sem rekel, je to potrditev naše ratifikacije sporazuma. Med temi volitvami se je polarizacija osredotočila na Brusel proti Moskvi. nekateri politiki eh, so na plakatih eh, uprizarjali tudi slike eh, sebe s Putinom. In to nima nobene veze s pridružitvenim sporazumom ali z Evropo. Ta polarizacija je zelo nevarna, ampak to mora postati spodbuda za vse nas, da ne bomo Moldavije po teh volitvah pustili same. Nadaljevati moramo naše sodelovanje z njimi in jim tudi pomagati v skladu s pridružitvenim sporazumom. Prebivalstvo še vedno preveč gleda nazaj v preteklost in eh, moramo si zelo prizadevati za eh, boljše širjenje informacij o Evropski uniji in tudi za vrednote, ki jih eh, vsebuje pridružitveni sporazum. Gospod Kristeja bo gotovo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bodo Moldavci bolje spoznali Evropsko unijo. Šel bo k ljudem, organiziral razprave, tako da bodo ljudje dobili ustrezne informacije. Čestitati pa moramo tudi Moldaviji. Rezultat 55 proti 46 ne izgleda zelo. Uh, trden, zelo stabilen, ampak če si ogledamo preteklost Moldavije, potem vidimo, da je to zelo dober rezultat. Ne gre samo za razliko enega sedeža. In uh, obstaja bistvena razlika med obema blokoma. Proevropski blok bo, po mojem mnenju, uh, vzpostavil dobro in učinkovito vlado in bo vodil to državo v smeri Evropske unije, kolikor bo to le mogoče. Hvala. Um, Hvala. Eni stranki so prepovedali udeležbo na volitvah zato, ker jo je financirala uh, Rusija in če bo to postala evropska rutina, potem uh, bodo nekateri kolegi tukaj. Eh, se rešili ene velike skrbi. Samo šalim se. Rad bi pa povedal, da se meni ta rezultat ne zdi tako briljanten, kot so ga opisali nekateri kolegi. Če se ne motim, potem obstaja parlamentarna eh, večina, kar je zelo dobro, ampak Eh, tega ne podpira eh, večina naroda. Če preštejmo vse glasove, tudi tiste, ki so eh, bili pod pragom, potem ta nova vlada nima zelo trdnih temeljev. Mislim, da si bomo to morali podrobneje ogledati. Po mojem mnenju ne smemo razmišljati samo o tem, kako sodelovati z njimi in si prizadevati za to, da bi ohranili in okrepili evropsko usmeritev, ampak bi morali proučiti tudi to, kako spregovoriti z ljudmi na, drugimi, na drugi strani te uh, ločnice, ki je bila omenjena, kako nasloviti njih in mislim, da bi si morali posebej prizadevati ravno za to mogoče bi se morali pogovoriti tudi z drugimi zahodnimi silami o proevropski usmeritvi Moldavije. Nisem vedno prepričan, da američani na to gledajo z istega zornega kota kot mi. Mogoče bi nas lahko skrbelo tudi to. In kar se tiče nujnosti reform, in pa zanimivega predloga, ki ga je podala gospa Kalnjete, eh, bi rad postavil samo naslednje vprašanje. Ali eh, vlade v državah, ki ste jih omenjali, ali eh, akteri civilne družbe so pripravljeni sodelovati v taki skupini in pri taki pomoči in ali na strani moldavske oblasti obstaja pripravljenost za sprejem takšne pomoči poleg tega, ali so evropske institucije pripravljene eh, organizirati taka prizadevanja in jih usklajevati. Mislim, da bi se morali eh, vprašati eh, to. Poleg tega se pa želim zahvaliti kolegom, ki so sodelovali v tej opazovalni misiji. Mislim, da bi morali ta proces obravnavati tudi v smislu nujnosti za naše države. Eh, da, ne bo, da se ne bodo ta vrata priložnosti zaprla. Hvala, senor presidente. Hvala. Mislim, da tukaj sami sebe varamo. Eh, ne razumem tega zadovoljstva nad rezultati. Mislil sem, da sem jaz uh, dobil uh, besedo. Nisem vedel, da ste član IKR. E no, e Gospoda Tenoka je že zaskrbelo. Eh, tukaj govorimo o proevropskih strankah v Moldaviji, vendar pa je eh, največja stranka dosegla 25,5 odstotkov glasov in 25 sedežev in to so socialisti, ki so povezani z Rusijo. Eh, mogoče tisti, eh, ki so za evropsko integracijo, niso eh, tako zelo navdušeni nad rezultatom. Morda se tresajo od strahu, kako bodo vse skupaj izvedli. Prek uh, koalicije bo eh, proevropska stran dobila eh, več sedežev in več glasov. Eh, vendar pa v resnici to ni večina ali ni zato zavajujoče, da zlorabljamo zdaj te rezultate za pridobivanje podpore za EU. Vsaka prihodna integracija med EU in Moldavijo bi morala biti predmet referenduma. Hvala. potem eh, nobena vlada v Združenem kraljestvu eh, nima vlade eh, oziroma nima večine, ker dobite po 35 odstotkov glasov. Gospod Tenok je naslednji, izvolite. Prav ste imeli. Laboristična stranka je dobila 32 odstotkov glasov. To je pač rezultat našega volilnega sistema margaret thatcher je imela močno vlado ki je imela okrog dvainštirideset odstotkov glasov eh, ampak eh, mislim da eh, nek večji odstotek glasov že predstavlja večino se pa strinjam z gospodom bitikoferjem da si bo treba še prizadevati za to proevropsko usmeritev, da rezultati niso tako zelo uh, dobri. E, mislim, da bi moralo biti prepovedano, da uh, kakšna tuja vlada ali celo tuj državljan uh, financira mm, kampanjo določene stranke. Zato me zelo skrbi, da je Rusija tukaj financirala volivno kampanjo neke stranke. Uh, Eh, poleg tega moram povedati naslednje. Imamo eh, socialiste, naprimer v Bolgariji, Moldaviji, eh, pa nacionalno fronto v Franciji, ki tudi prejema vire na tak ali drugačen način. Zdaj obstaja parlamentarna večina, ni zelo stabilna, s tem se strinjam, ampak mislim, da bi morali spodbujati Moldavijo, uh, Eh, in jim nuditi vso eh, pomoč, ki jo potrebujejo, da podpremo to vlado, ki bo gotovo eh, ranljiva na začetku. Moldavci bodo gotovo cenili pomoč Evropske unije in če se bodo želeli vrniti v čase Sovjetske zveze, potem bodo morali plačati tudi visoko ceno, namreč odreči se bodo morali svobodi, svojim pravicam, eh, eh, svobodno izvoljeni vladi in tako naprej. Mm, rezultat je bil rahlo razočaranje, ampak razmišljati moramo pozitivno in pomagati vsem moldavskim prijateljem. Eh, moramo zagotoviti, da bodo vedno dobrodošli tukaj v Evropskem parlamentu in da jim, bom, jim bomo zagotavljali eh, tudi denarno pomoč, eh, potem razne trgovinske koncesije in druge koristi. Če bi se rešil problem pridnesterja, bi bilo to tudi zelo koristno. Obstaja pa nevarnost, da gospod Putin eh, že razmišlja, da bi posegal tudi po tem ozemlju, da bi ustvaril nek koridor s Krimom, Eh, morda bi to lahko bil del njegove strategije velike Rusije, vendar pa upam, da se ti načrti ne bodo uresničili. Hvala. Bueno, ahora sí. Disculpe, a, eh, zdaj pa sem na vrsti. Eh, prej vas nisem dobro slišal, oprostite. Ne razumem glede na matematiko in rezultate, zakaj bi ti bili tako eh, zelo odlični. Najprej želim povedati, da uh, si želim, da Moldavija vstopi v Evropsko unijo, ampak uh, to si želim zaradi dejanske situacije. Uh, komunistična stranka je dobila 601 tisoč glasov. Uh, druge stranke ne toliko. In uh, tukaj imam tudi preglednico, uh, ki prikazuje rezultat komunistične stranke v primerjavi eh, z drugimi. In če, če si pogledamo situacijo sedeže v 55 proti 46, je to uh, povsem normalno, da tista vodilna stran organizira uh, vlado. Uh, vendar pa je težko razumeti, da, eh, kako bo to razumelo moldavsko ljudstvo. Ni mi všeč rezultat, ampak tak pač je. Eh, čeprav mi ni všeč, ga moramo sprejeti. Eh, prebivalstvo je prorusko usmerjeno, še posebej v Pridnesterju in ti niso glasovali. Tam živi pol milijona prebivalcev in Eh, teh volitev resnično ne moremo razumeti kot podporo proevropski smeri. Eh, štiri leta se že ukvarjam s tem in nikoli nisem bil priča situaciji, ki bi bila zelo naklonjena Evropski uniji. Tukaj imam eh, preglednico in mislim, da podatki odražajo takšno negotovo situacijo. mislim, da eh, eh, bi lahko razpravljali o eh, navdušenju nad Evropo. Isto je bilo pri Ukrajini. Tam je bil rezultat 52 odstotkov, za proevropsko smer pa smo bili navdušeni nad njim. Porabil sem pa samo toliko časa kot ostali. Moramo pa se osredotočiti na dejansko stanje, ne na ideologijo. Hvala. Ja, gospa hautala dve vprašanji imam za predsednika parlamentarne skupščine bom pa vesela tudi kakšnega komentarja gospoda šoltesa eh, kakšne ukrepe izgradnje zaupanja predvidevate med kišinjavom in tiraspolom ali mislite da bi evropska unija lahko bolje spodbujala dialog zato, da bi zagotovili integriteto države. Kakšna se vam zdi trgovinska situacija v tem trenutku v Moldaviji? Imamo pridružitveni sporazum, po drugi strani pa imamo tudi Eurazijsko gospodarsko skupnost. Ali mislite, da Evropska unija eh, dela dovolj ali naredi dovolj, da bi pomagala Moldaviji v tej eh, čudni situaciji? monsieur le président merci de me donner la parole. prva stvar ki jo želim povedati je v zvezi z jezikom ki se uporablja govorimo o proevropskih eh, silah torej skušamo jih primerjati ali pa jih postaviti nasproti drugim eh, silam. Tukaj uporabljamo jezik vojne, čeprav naj bi si prizadevali za mir. Eh, imamo proevropske sile, tako jih omenjamo, eh, na drugi strani proruske sile. Povedati moram, da je ta država eh, članica sveta Evrope. Vendar pa ta, te delitve ne ustrezajo naši zgodovini, niso v skladu z našo zgodovino in bi se jim morali zato izogibati. Zdaj pa še nekaj glede financiranja. Ali bi nas stvar še vedno tako skrbela, če bi eh, govorili o financiranju strani ZDA? ZDA je eh, tudi financirala demokracijo v Ukrajini. Eh, vendar pa ne smemo imeti dvojnih eh, standardov. Eh, financiranje strani ZDA je v redu, financiranje strani drugih držav pa ne. Tretja stvar, ki jo želim povedati, pa eh, se tiče osebnih napadov. Torej, hočem spregovoriti še o osebnih napadih. Predsednik prekinja. Ne. Ne strinjam se. Mene so osebno eh, napadli, zato moram na to odgovoriti. Uh, Časa vam je zmanjkalo. Eh, narobe ste razumeli, samo časa, zmanjka, samo časa vam je zmanjkalo. Ali lahko nadaljujem? Ne. Gospod Šoltes, izvolite. <clears throat> Gospod predsednik, hvala za uh, besedo. Uh, to, kar ste govorili, spoštovani ja, kolegi, res je, to, kar se je zgodilo na uh, volitvah, seveda ni neka trdna uh, večina, je pa pokazala, da je večina tistih, ki so se odločili, odločili bolj uh, bolj za eh, tisto smer ki omogoča uresničevanje tudi eh, prostoterinskega oziroma trgovinskega sodelovanja med ukrajino in eh, evropsko unijo. dejstvo pa je da je pri tem seveda treba upoštevati tudi geostrateški položaj ukrajine in njene tudi ekonomske odnose z drugimi državami tudi z vzhodom tudi z rusijo in eh, tudi v sami resoluciji je bilo to posebej poudarjeno da se zavedamo pomembnosti tega geostrateškega eh, položaja. kar se tiče trgovinskega oziroma ekonomske situacije v moldaviji seveda kot veste ni eh, najbolj bleščeča in seveda se čez noč trgovske poti ne morejo spremeniti dejstvo pa je da je eh, moldova tudi energetsko zelo odvisna od vzhoda in to seveda ima pomemben vpliv v delovanju države eh, in družbe. kar se tiče eh, izključitve stranke patria in njenega financiranja moramo reči da smo tudi opazovalci v zaključni izjavi posebej opozorili na to da seveda ta izključitev postavlja kar nekaj vprašanj še zlasti glede časa v katerem je prišlo do eh, same eh, izključitve in dobro je seveda da se stvari čim prej dejansko razčistijo da se odgrne kakršnakoli senca dvoma v legitimnost in zakonitost eh, odločitev. opozorili smo seveda tudi na to da kar se tiče medijske pluralnosti ker veste mediji pomembno vplivajo na javno mnenje oziroma ga oblikujejo da tam medijske pluralnosti ni v izobilju da eh, se koncentrira lastništvo medijev in da zakonodaja na tem področju ni najbolj učinkovita eh, tako tudi kot ni na področju financiranja eh, političnih strank. kar se tiče transnistrije in sodelovanja evropske unije v tem procesu mislim da bo to kar dolgotrajen proces saj tisto kar sem tudi sam eh, videl da so meje eh, relativno kar eh, vsaj fizično zavarovane vprašanje pa je kako preseči te psihične meje ki jih je včasih veliko težje podirati kot psihične zato se mi zdi da tu eu lahko odigra pomembno vlogo pri razrešitvi tega vprašanja ampak proces gotovo bo še zelo dolg. herzlichen dank kolleginnen und kollegen schuld dass ich ein bisschen harsch jetzt bin najlepša hvala kolegice in kolegi predlagam da sedaj zaključimo to točko na dnevnem redu sedaj je na vrsti naslednja točka gre za izmenjavo mnenja sosedske blite z delegacijo odbora nemškega zveznega parlamenta za zadeve evropske unije Naj najprej podam uvod v sosedsko politiko. Seveda obstaja tekma med različnimi silami, vam da to je jasno, med tistimi, ki želijo tržno gospodarstvo, kot v drugih državah in videli smo tudi mediji, kako mediji popuščajo pod vplivom Rusije. E, vidimo tudi, da tisti, ki delajo v kmetijstvu in zaradi prepovedi uvoza jabolk, menijo pač po svoje. Vidimo tudi, da Moskva financira določene sile in da je Putin tudi objavil velik plakat, za katerega ne vemo, odkot prihaja. Z gospodom Butikoferjem sem sprašvala, kako lahko pomagamo v tem procesu in da pomagamo demokratičnim silam. Sedaj so zmagale te politične sile in dobile večino v parlamentu, kar nam daje veliko upanja in tudi veliko zadovoljstva. In sedaj ne smemo samo čakati križem rok in glede, kaj se bo zgodilo. Zato ne morem, se ne morem strinjati s tem, kar so dejali Nart in tudi drugi. Naše stališče je jasno. Tukaj ne gre za nič posebnega v sosedski politiki, vendar pa delamo pač v vsaki državi drugače, glede na primerne metode. Imamo pač situacijo, ki je posebna v Transnistriji, imamo tudi posebno situacijo v Abhaziji. Seveda je treba pogledati, kakšni so ekonomski kazalniki in kakšni so odnosi z zahodnimi partnerji. Če ne bomo pregledali te strategije, bomo naleteli na problem. vse, kar je povezano z demokracijo, svobodo in spoštovanjem človekovih pravic in mednarodnega prava. Se opravičujem, Alois Peterle, Maribor je izgubil na nogometni tekmi. Torej, držati se moramo bistvenih stvari na tej seji. Günter, predajam ti besedo. Ja, zunächst, liebe Kollegin. Kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, danes smo z veseljem prišli k vam kot predstavnik odbora za Evropsko unijo v Nemškem zvezdnem parlamentu v Bundestagu. Zdi se nam prav, da imamo izredno sejo našega odbora v Bruslu vsaj enkrat na leto, da z vami stopimo v direkten stik, kot tudi s komisijo. kot člani tega odbora potujemo redno v Bruselj, kar kaže na to, da imamo zelo tesno sodelovanje s kolegi iz Evropskega parlamenta in se ga tudi želimo. Smo edini odbor v Zvezdnem parlamentu, kjer ima 15 članov oziroma poslancev Evropskega parlamenta tudi sedež v našem odboru. glede današnje teme. In to je idealen prehod na vzhodno partnerstvo. Glede tega vam lahko zagotovim, da se zelo veliko ukvarjamo s tem vprašanjem v nemškem parlamentu. Vprašanje vzhodne razsežnosti in partnerstva in Ukrajine je skoraj vedno predmet dnevnega reda na sejah naših, našega odbora. Tudi Volkan Išinger je bil pri nas na seji pred varnostno konferenco, kot tudi Angela Merker. Smo tudi v tesnem stiku z analitičnimi centri in od njih vedno z veseljem prejmemo politično svetovanje in pa prispevke za našo politiko. Zelo sem vesel in sem hvaležen, da ste si vzeli danes čas da lahko danes skupaj razpravljamo o tem, kaj ti za nas so države vzhodnega parca zelo pomembne, vendar pa nimajo enake vloge. Imeli smo šest držav, tri so stali zunaj Gruzija, Moldavija in Ukrajina in vse tri imajo nekaj skupnega vse te riso vdeležene v zamrznenem konfliktu, ki jih je sprožila jasno Rusija. In ne glede na to, če gre za pogovore 5 plus 2, kjer je treba zelo previdno ravnati zaradi um, pridnesterskega vprašanja, ali če gre za vzhodno Osetijo v primeru Gruzije, ali pa če gre za nov konflikt v Ukrajini, na Krimskem polotoku. Vse to je za nas zelo pomembno, kajti vse te države želijo samo eno in to je, da delimo z njimi tisto, kar mi delimo z drugimi že desetletja. To so naše evropske vrednote, svobodo, demokracijo, pravičnost, naš socialni model in blaginjo. z tega vidika je agresija iz Rusije tudi napad na evropske vrednote. Samo zaradi tega si te države zaslužijo našo solidarnost. V velikem interesu nam je, da poskrbimo za stabilnost ob naših zunanjih meja. In vzhodno partnerstvo je enostavno posledice naše sosedske politike. Ne smemo pa pozabiti tudi na Severno Afriko. Po arabski pomladi je v veliko državah prišlo do arabske jeseni in tudi do arabske zime. Dragi kolega Elmar Brok, veliko veselje mi je, da smo danes lahko tukaj kot gostje med vami. In prepričan sem, da bomo imeli zelo živahno in produktivno razpravo. Najprej bomo dali besedo predstavnikom različnim političnim skupinam, ki si včasih delimo veliko skupnega in lahko vam že sedaj povem, da tukaj velja dvominutni čas za govor. Pri nas smo malce bolj radodarni, čas za govor je tri minute, vendar pa se bomo tega držali tako, kot si to želiš ti, Elmar, in tudi danes se bomo tega držali. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da se danes z vami pogovorimo. Najlepša hvala, dragi Elmar, in vračam ti besedo. Najlepša hvala. Ne bom sedaj imel dolgega govora in bi vam lahko samo predlagal mm, nekaj. Povabil sem sposomerlin, da nam predstavi ukrajinsko situacijo iz podporne skupine komisije, ki sodeluje z gospod Mogherini, za kar menim, da bo zelo dobra podlaga za današnjo razpravo. Gospa Somerlin. Najlepša hvala za vaše vabilo. Z veseljem smo prišli k vam, da se pogovorimo z vami in tudi s poslanci iz nemškega Bundestaga. Sedaj bom govorila v angleščini in omenila tisto, kar ste že omenila. In to so parlamentarne volitve 26. oktobra v Ukrajini, kar predstavlja velik mejnik za demokratične spremembe in mednarodne odnose v tej državi. Sedaj pa na podlagi teh rezultatov Ukrajina potrebuje nacionalni konsens. Pogoji za to so zelo dobri. Nova rada in nova vlada imate pred seboj velik izziv in to je, da izvedete politične in gospodarske reforme. Z njimi tesno sodelujemo, tesno bomo sodelovali še naprej za ustavne reforme, decentralizacijo, pravosodje, boj proti korupciji in okrepitev administracije in uprave. Ukrajina se ne sooča z novo situacijo, nova vlada in rada morata zagotoviti izvajanje in uvajanje teh novih reform. To je ključnega pomena. Ključnega pomena je, da hitro ukrepajo. Naj vam sedaj predstavim najnovejše dogodke. Danes je bila vlada poklicana v Rado, kjer bodo predstavili svoj program, delovni načrt, za to, da ga parlament potrdi. Program smo prijeli, predstavlja zelo velik napredek, je v skladu z mednarodno reformo strategijo, je v skladu s koalicijskim dogovorom je pa tudi v skladu z obvezami Ukrajine v okviru pridržitvenega sporazuma. Program se osredotoča na področja, ki jih je treba obravnavati. To vključuje tudi sistemske spremembe, ki sem jih omenila. Osredotoča pa se tudi na gospodarsko stabilizacijo in oživljanje, kot tudi na vladavino prava. Mislim, da moramo sedaj dati priložnost Ukrajini in vladi, da se loti dela. Radi bi videli več eh, jasnosti glede strukture za izvajanje. Imamo nove ministre in omestnike, ministra, s katerimi tesno sodelujemo in ti so pristojni za evropsko integracijo. vlada istočasno deluje za nacionalno, eh, na podlagi, zna v okviru nacionalne strategije eh, reform, za katero upamo, da bo sprejeta decembra ali vsaj januarja. To strategijo nujno potrebujemo, ker je pomembna za Ukrajince. Vlada mora biti transparentna in odkrita glede ciljev istočasno pa potrebujemo to tudi za mednarodno skupnost, ki meni, da mora biti strategija bolj konkretna, kajti današnja strategija, ki jo imamo, je zelo splošne narave. Gre za dokument, ki vseboj šest strani. Rade bi videli kaj bolj podrobnega in tudi konkretne korake. Vse to je odvisno od politične volje in odločnosti, ki jo bo pokazala ukrajinska vlada. Prepričana sem, da bo z vašo pomočjo in z vašim prizadevanjem, ki jih opogumljate in spodbujate za potrebne eh, reforme, in bo to tudi uspelo. Mi pomagamo ukrajinski vladi in svetujemo, vendar pa je vlada tista, ki mora sestaviti te elemente v verodostojno strategijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj splošnih pripomp eh, glede našega dela. Parlament bo kmalo začel s pripravo poročila o reviziji sosedske politike. Imel bom čast, odgovornost in zadovoljstvo, da bom poročevalec te revizije. Mislim, da to poročilo prihaja v pravem času. Kajti prejšnje poročilo je bilo izdelano pred tremi leti takrat smo se odzvali na spremembe v sosednjih državah na jugu, sedaj pa se bomo sredotočali na razmere na vzhodu. In izkušnje v teh treh letih morajo predstavljati nauk za nas. Takšna kriza v manjšem ali večjem obsegu se bo verjetno ponavljala tudi v prihodnosti. moramo biti bolj realistični pri oceni takšnih situacij, do katerih bo verjetno zopet prišlo, glede na izkušnje, ki jih imamo iz zadnjih treh let. Mogoče smo bili preveč optimistični glede na današnje razmere. V poročilu je treba upoštevati celoten kontekst sosedske politike. Sosedska politika potrebuje dolgoročne cilje za obe strani. Jasno je postalo, da potrebujemo politične instrumente za sosedsko politiko, ki so v skladu s političnimi cilji in tudi obratno. Potrebujemo tudi instrumente, ki bodo podprli našo politiko. Naš odziv na spremembe v sosednjih državah, temelji na spremembe v družbi v teh držav. Vendar pa moramo biti bolj realistični, bolj pragmatični glede našega pristopa k temu vprašanju in moramo bolj natančno pregledati vprašanje, kot so varnost, eh, trgovina, prisilevanje in energija. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo predstavnikom političnih skupin Mihajl Štipke v imenu stranke CSU. Ja, danke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z veseljem smo prišli k vam, da lahko razpravljamo o aktualnih temah v zvezi s sosedsko politiko v Evropskem parlamentu. Zelo pomembno je, da izvemo, kakšno je vaše mnenje, glede prihodnosti sosedske politike. Rad bi omenil nekaj pomembnih elementov. Prvič, treba je ugotoviti, čeprav to ni nujno kriv, da sosednjih držav ali Evropske unije, da sosedska politika, ki smo jo oblikovali v 90. letni, ni najbolj učinkovita. To je seveda povezano z Rusijo, z ravnanjem Rusije in s tem, kako si mi predstavljamo sosedsko politiko. Treba je ugotoviti tudi, kje se naši pristopi in načela ne skladajo z našimi cili. Ravnanje Rusije v Ukrajini se mi zdi nedopustno. Glede na to, da je Evropska unija želela hitro skleniti pridružitveni sporazum v situaciji, ko Ukrajina ni bila pripravljena na takšne razmere, se mi zdi napačno. Evropska komisija in tudi mi smo o tem razpravljali, je predlagala, da bi morali bolje oblikovati sosedsko politiko v prihodnosti, da diferenciramo različne države, da okrepimo demokratične procese v posameznih državah, naše odnose s temi državami in zdi se mi tudi pomembno, da okrepimo prehod, kajti pri teh državah ne gre za države, ki bi lahko postale članice v Evropski uniji. Tega ne moremo seveda izključiti, kajti za nami pridejo nove generacije, vendar pa je treba tudi zastaviti cilje glede napredka, naprimer trgovine, raziskav razvoja in tako dalje. Mi si predstavljamo naprimer model Norveške, s katero imamo posebne odnose, ki je tesno povezana z Evropsko unijo, čeprav ni članica Evropske unije. Takšne ukrepe je treba jasno definirati in jih ponuditi tem državam, zato da vidimo, na katerih področjih lahko pričakujemo tesnejše sodelovanje z Evropsko unijo. Hvala. Ja, e eh, najlepša hvala, gospod predsednik Venerične skupine FDP. Bi rad dejal, da je za nas zelo pomembno, da se povežemo z našimi kolegi tudi glede ukrajinske krize, da skupaj pravimo analizo in si zastavimo tudi določene cilje in sprejmemo ukrepe. Izjaviti moramo, mm, da se nam ta situacija zdi nedopustna. Glede načina pomoči Ukrajini se mi zdi pomembno, tako kot smo slišali od predstavnice komisije, da se povežemo strokovnjaki in strokovnim znanjem strokovnjakov in da se povežemo s tistimi v državi, ki želijo takšne povezave in odnose. Tega ne moramo začeti na vseh področjih. Nimamo prednostnih področji, kajti vse je pomembno, vendar pa lahko izberemo področje, kot je naprimer notranja varnost v teh državah, kajti to so omenili tudi aktivisti Majdana, ki so se zdaj pridružili različnim političnim strankam, gre za 40-50 ljudi in na tem področju se ni nič spremenilo. Pravijo, da obstajajo tudi stare strukture in Tudi tukaj moramo pomagati za strukturne reforme na področju notranje varnosti. Kolegi na terenu namreč menijo, da še vedno delujejo stare sile. Pružitveni sporozum smo preložili za eno leto in nujno potrebno je, da konkretno izpostavimo določena vprašanja, ki jih je treba obravnavati vendar pa ne smemo dvomiti v to, da moramo resnično poskrbeti za to, da bo celotna vsebina sporazuma stopila v veljavo in da bo lahko te reforme začela Ukrajina tudi izvati čez eno leto. Pogledati pa moramo tudi, kako lahko napredujemo na različnih področjih. Hvala. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsednik. Res sem zadovoljen, da lahko skupaj razpravljamo o tej temi. Moji predhodniki so že dejali, da če pogledamo sosedsko politiko, potem lahko gotovimo, da je prišlo do napak. Ne samo v državah, ki smo jim ponudili sosedsko oziroma sodelovanje v okviru sosedske politike, ampak tudi v evropskih inštitucijah. nekako vedno ponujamo možnost članstva vzhodnim partnericam, ne da bi si tega resnično želeli. Mislim, da zbujamo lažna pričakovanja. Moramo biti bolj jasni, bolj odkriti in vzpostaviti sosedske odnose, podpisati sporazume, ne pa da jim ponujamo članstvo v Evropski uniji. Eh, moj kolega bo verjetno omenil tudi situacijo v Sredozemlju in te države so zelo daleč od tega, da bi lahko izpolnile kriterije in merila za članstvo. In videli smo, da je prišlo do situacije, ko potrebujemo nov koncept za sosedsko politiko. In treba je poskrbeti za to, da imajo tudi ljudje kaj od tega sporazuma, da lahko na lastni koži doživljajo takšno partnerstvo. Podariti je treba tudi, kot je povedala predstavnica komisije, da pride do vladavine prava, do pravne države. Ne gre samo za boj proti korupciji, to pomeni tudi, da dobimo novo ureditev in da premostimo sistem oligarhov v teh državah. Gospa Mogherini bo sedaj prevzela pristojno za sosedsko politiko, to seveda pozdravljam, da bo skupaj z gospodom Hanom vodila to področje. Treba je zahtevati tudi, da pritegnemo regionalno in lokalno raven v sosedsko politiko, dosti bolj, kot smo to počeli do sedaj zato da bodo ljudje v vsakodnevnem življenju lahko živeli in doživljali sosedsko politiko. Hvala. Uh, Hvala lepa, predsednik. V bistvu želim izpostaviti samo eno točko. Seveda priznavamo, da je regionalna sosedska politika bila uspešna, pa je pomembno vse čas pregledovati, kaj točno počnemo. Zame bi idealno bilo, če si ne bi ogledali samo določene regije, temveč da bi poskušali priti na raven držav in si ogledali v državah samih, kaj je potrebno. Če si ogledam sredozemlje, potem vidimo Egipt. Po eni strani govorimo o stabilnosti, po drugi strani pa vidimo škodo demokratičnemu procesu in zlo, glede zlorab človekovih pravic. To je še huje kot v obdobju Mubaraka. Potem na drugi strani Libija. Spet imamo tveganje propadle države. Libija ima gromozanske vire. Vsi smo pa videli škodo, ki so jo povzročile organizacije kot ISIS. Pri Libiji pa bi škoda lahko bila še veliko večja. Tako da je potrebno varnostno komponento tudi upoštevati v tej enačbi. Če bi si pogledali torej države po državah, vsako državo posebej, bi lahko bili bolj uspešni. Hvala lepa. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitz. Hvala lepa, predsednik. Kar nekaj je že bilo rečenega o napakah, mislim, da je bila ključna napaka, kar se Ukrajine in tudi Moldavije tiče, ta, da če imamo državo, ki je približno polovično usmerjena proti EU, druga polovica pa proti Rusiji postaviti pred alternativo. In to je tudi bilo izhodišče trenutne krize s pridržitvenim sporozumom konec novembra lani, ki bi ga naj bili sprejeli za Ukrajino v Vilni. Videli smo, kakšen je bil razvoj v Ukrajini in morda bi to moral biti najpomembnejši poduk tudi glede na to, kar se sedaj dogaja v Moldaviji in kar je pred Moldavijo. Govor je bilo tudi o oligarhih v Ukrajini. Letos sem imel možnost šestkrat biti v Ukrajini in moj vtis je, da kar se tega tiče, ni nič spremenilo, sploh nič. Ukrajina je država, kjer nekaj oligarhičnih dinastij, ki so si naropali bogatstvo v 90-ih letih, še vedno v veliki meri neposredno nadzirajo politiko. V nobeni drugi državi ni to tako izrecno in nič se ni spremenilo. Mislim, da če želimo pomagati Ukrajini, bi morali sprejetje pridružitvenega sporazuma pogojevati tudi z urejevanjem razmer, kar se oligarhov tiče. Potem pa še tako imenovani lustracijski zakon, zakon čiščenja v Ukrajini. Po mojem mnenju je, tako kot je to zasnovano, protipravno in bi torej vodilo to samo do enostavne zamenjave uradnikov. Moldavija na kratko volitve. Prejšnji teden smo v Bundestagu govorili tudi o volitvah v Romuniji in govorili smo o volilni prevari, ker niso mogli Romuniji v tujini ustrezno voliti. Istočasno, zadnji stavek, pa smo potem to doživeli tudi v Moldaviji, kjer je veliko ljudi, ki je bilo v Rusiji, ni moglo glasovati in je potem tri dni pred volitvami bila seznama črtana stranka, ki je po anketah imela 15 odstotkov. Tukaj moramo tudi imeti enake kriterije. Hvala lepa. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Med 12, v 12 letih, odkar sem tukaj član tega odbora, sem bil parlamentarni poročevalec tako za kombinirano poročilo, ko smo imeli enotnega avtorja glede sosedske politike, potem 2005 pa tudi za vzhodno dimenzijo skupnega poročila. Tako da mislim, da imam precej izkušen, kar se te politike tiče. Pristop, ki bi bil enak za vse, od Azerbajdžana do Alžirije, to je seveda velik izziv. Mislim, da je resničnost drugačna, tudi politika se je razvijala. In tako lahko vidimo razlike. Moramo razlikovati med evropskimi državami, ki jih imamo počeno 49, ki bi lahko postale članice EU, ki so potencijalne kandidatke na vzhodu, in potem južno-vzhodno sredozemlje, bližnje vzhodne in afriške države, ki ne morejo torej biti države po 49. členu. Sveda, nagrajevanje, svoboda, demokracija, pregledno, vse to je potrebno zagotavljati. To je kohezivna politika, ne glede na status posamezne države članice znotraj sosedske politike. Evropska unija žal ni bila pripravljena in je podcenevala politično voljo predsednika Putina. Če se gledamo prejšnje govore pred desetimi leti, je bilo popolnoma jasno, kakšne so njegove ambicije, vendar pa smo menili, da je to samo retorika. Njegov namen je seveda bil, da bi se vrnil na čase Jalte, ko bi imeli neko skorumpirano kapitalistično verzijo Sovjetske unije. In sedaj vidimo ta projekt Eurazije, ekonomske unije, In nova Putinova paradigma je jasno kršitev vseh mednarodno sprejetih načel po Helsinkih in vojaška agresija in nespoštovanje teritorijalne integritete držav, kot, je, kot so ta Gruzija in Ukrajina, to je nespremljivo. Jasno pa je, da obstaja nekaj razlik med 28 tericom, kar se tiče evropskih sankcij proti Moskvi. Vendar pa moja skupina EKR želi jasno se zahvaliti za nepričakovano odločno stališče Bundestaga in kanclerke Merkel v Berlinu, ko se je zauzela za svobodo, demokracijo in pravico za države, kot je Ukrajina, da same odločajo o geostrateškem političnem usmerjenju v prihodnosti, neodvisno od zunanjega pritiska, ki ga sedaj, na primer, izvaja Moskva v Donbasu in na Krimu. Hvala lepa nemškim politikom in hvala lepa kanclerki. Hvala lepa. Naj spregovorimo o prihodnosti vzhodnega partnerstva. Moramo najti nekaj novega, takšna je bila zamisel, kot je trenutno vzhodno partnerstvo, ki pa je manj kot najmočnejše urodje, zadnjih 25 let, ko smo imeli orodje širitve. Tega ne bomo našli, ker to ne obstaja. Norveška je tudi bila v postopku širitve z različnimi cilji, vendar pa preko slej bomo morali priti do tega, da bomo morali dati Köbenhavnsko perspektivo državam, če bodo izpolnile naloge. To bo potem jasen strateški cilj z naše strani. Vzhodno partnerstvo mora biti oblikovano tako, da bo v skladu s takšnim nadaljnim razvojem in da ne bo poskušalo nadomestiti možnosti, če bo politična volja dovolj jasna čez 2, 3, 4, 5 let, tudi v svetu in ne samo med zelenimi strankami v EU. In potem drugič, od leta 2004 Kremelj poskuša izgraditi sistem, neko državno strukturo v Ukrajini. Poskušali so uveljaviti sistem, ki bi temeljil na sistemu Moskve in jim ni uspelo. Sedaj pa smo mi tisti, ki moramo pomagati pri reformah v smeri našega sistema, ki temelji na vrednotah. Glavno osredotočanje mora biti na boj proti korupciji. Korupcija daje možnost Moskvi, da ima vpliv v državi. In kratkoročno moramo resnično pozorno pogledati, če bo Kremelj želel urediti zadeve, se dogovoriti z nami. Ne smemo nehati govoriti o Krimu prvič. In drugič, resnično moramo biti previdni, da ne bo Kremelj potalno deloval v Ukrajini in izničil reforme. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno glede analize razmer v Ukrajini. Vendar pa mislim, da moramo biti odločni proti Rusiji. Moramo pa se lotiti korupcije, kajti sicer bo Moskva še vedno imela vstop v Ukrajino svoje agente, v to družbo pa tudi v naše družbe. <clears throat> Hvala lepa. Naj pozdravim naše nemške kolege v Evropskem parlamentu. Veselimo se sodelovanja z vami. Nekaj točk imam in to bom potem kasneje vprašal gospoda Krihbauma, če bi lahko odgovoril. Kolegice in kolegi, nekatere vzhodnoevropske države lahko krivimo, da imajo oligarhe in da vplivajo na gospodarstvo in politiko, vendar pa, kje imajo denar, ti oligarhi, poglejte sami vase, poglejte se v ogledalo, katere države imajo večino sredstev oligarhov, katere banke so banke oligarhov, to niso ruske saj večji del je na zahodni strani. Torej, bodimo pošteni. Imamo pa dobre novice, tudi kar se Ukrajine tiče. Ta država je skorumpirana ali vsaj bila. Najnovejše novice pa kažejo, da je Ukrajina bila pripravljena sprejeti prejšnjega komisarja, gospoda Šemeto ki je bil član Parozove komisije. Sedaj je visoko radnik za boj proti korupciji in njegovem dosejaju bo tudi to, da bo preveril poslovne prakse in pogodbe javnih naročil v Ukrajini. To je odlična novica. Če so pripravljeni na to sodelovati z Evropsko unijo na ta način, potem je to zelo dober primer. In končno. Energija je še vedno strateški del kakršnekoli politike v EU gospoda Krihbauma, prosim, da preveri o pripravljenosti Nemčije, da bi resnično dosegli napredek glede energetske unije in da bi sosedne države, ki imajo pridržitvene sporozume, prosili, da naj spoštujejo te določbe, kajti sicer se bodo na posamezni ravni ukvarjale s temi vprašanji kasneje. In potem končno veseli me nemško stališče, da moramo ohraniti sankcije. To je edino in pravo orožje proti kakršnikoli nadaljni agresiji na Ukrajino. Te sankcije morajo biti vzdrževane, dokler se ne spomni sporozum iz Minska in ne bo več ruskih enot v Ukrajini. In bodo na mejah ukrajinski in ruski graničari, ne pa separatistični vojaki. Vielen Dank. Hvala lepa. Naj začnem z napakami, ki smo jih morda storili. Dve bi rad izpostavil. Prva je bila, da smo predolgo dobro namerno zatiskali oči pred tem, kar je Ruska federacija jasno želela. Želeli so obnoviti doktrino Brežneva, želeli so si področja okrog Rusije podrediti. In kolega Humko, ni tako, da je polovica prebivalstva prorusko orientirana. Bil sem tudi v Odesi, to je skoraj rusko, popolnoma rusko govoreče mesto in spremljevalci so jasno povedali, da so ponosni rusko govoreči Ukrajinci. Ne želijo si pridruževanja Rusiji. Želijo imeti središče v Kijevu, citiram jih ne želijo postsovjetske nostalgije starejših ljudi. To mislim, da je zelo dober upis. In potem druga pripomba. Učinki ruske propagande v teh državah. To smo predolgo pocenjevali, kaj ti želijo razdeliti družbo z edinim ciljem, da bi jo destabilizirali. Tem poskusom moramo odločno reči ne. Kako? Tako, da pokažemo jasne perspektive. Tukaj pa moramo razlikovati med Evropsko, o kateri je govoril pred pridružitvenem sporozumu, in perspektivo EU, perspektivo pristopa, ki je s tem ne smemo zamenjevati. Torej, nakratko, ne smemo interpretirati v to perspektivo EU, kar neko samodejnost potrebno, jim je dati pa motivacijo za nadaljne reforme, ki so potrebne. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Prihajam iz GUE NGL tukaj v Evropskem parlamentu Martina Michels. Mislim, da je sosedska politika Evropske unije nekaj, kar morda ne moramo značiti kot zgodbo o uspehu. Kar se tiče Ukrajine in vzhodnega partnerstva, so zaključki tukaj enostavni. Rusija je kriva in potrebno je pritisniti na Rusijo, potem se bo vse spremenilo. Zato bi rada sedaj bila nekoliko bolj splošna, kar se tiče evropske sosedske politike, tako da ne bi bili tako enodimenzionalni. Kot rezultate sosedske politike morajo podjetja sosednih držav brez varnostnih zaščitnih ukrepov konkurirati za trge in s podjetji EU in zato niso sposobna. To vprašanje si moramo zastaviti tudi v smeri Ukrajine in kar se tiče izvajanja pridružitvenega sporazuma. Rezultati v okviru južnega sosedskega partnerstva so taki, kot smo jih lahko pričakovali za njih trgovinski primlankljaj med 2006 in 2010 je narastel z 530 milijonov na 20,4 milijarde evrov. Postali so vedno bolj revni in tako se je začela arabska pomlad. Ne moramo reči, da je Rusija vsega kriva. Zastaviti si moramo vprašanje, kako bo v Ukrajini. Že sedaj imamo težave z izvajanjem pogojev Svetovne banke in IMF. Zastalo se vprašanje, kako bi izvajanje teh politik lahko rešilo vprašanje revščine, plač, pokojnin. Vemo, da tudi brez vpliva Rusije, tu sem nekoliko cinična, revščina vodi do delitve v državah. In vse to pozabljamo v tem odboru vedno znova govorimo samo o eni smeri. Prav tako pri južnem partnerstvu in na drugih področjih partnerske politike, sosedske politike. Tukaj moramo spremeniti način razmišljanja. Barkman. Socialdemokrati. Ja, Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem, da smo lahko danes tukaj in razpravljamo s poslanci Evropskega parlamenta. Kar se tiče južnega partnerstva in partnerstva s severnoafriškimi državami, sem član parlamentarne skupščine Unije za sredozemlje iz Nemčije in sodelujem na veliko zanimivih pomembnih sestankih, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, politiko, kulturo, vprašanjem žensk, energijo in okolja. V tem trenutku pa lahko rečemo, kot je del predsednik, da prehajamo iz arabske pomladi v arabsko jesen. Vseeno pa vidimo tudi kar nekaj pozitivnih točk v Severni Afriki. Tukaj mislim predvsem na Tunizijo. Tunizija, volitev Tunizije so pokazali, da je mogoče tudi druga pot. In tukaj smo dosegli napredek. Zato bi se odločno zauzel za to da bi ta sosedska politika v severnoafriških državah strani EU bila bolj priznana, ne zadošča zgolj voditi barcelonskega procesa. Biti moramo na tem področju bolj intenzivni, še prav posebno, če razmišljamo o tem, da prek Sredozemskega morja dobimo tudi zelo, zelo veliko prebežnikov, priseljencev. Zato bi se resnično morali zauzeti za to. Zato bi se zauzel tako v državah članicah Evropske unije, kot tudi v Evropskem parlamentu. Na to je potrebno bolj opozarjati. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim za organizacijo tega dogodka, da sodelujemo torej AFED z odborom Bundestaga. Naj zaploskam tudi nemškemu Bundestagu in kolegom, da so ohranili sankcije. To je ključnega pomena v tem trenutku. Vse bi bilo slabo, če se to ne bi zgodilo. Pozdravljam to. Kar se tiče splošne teme, shodne ga sosedstva in sosedske politike nasplošno, vidimo, da smo na križišču. Morda lahko govorimo o tem, koliko so bile uspešne ali ne, vendar pa tako, kot je šlo, do sedaj ne bo šlo naprej. Smo na razpotju in imamo sedaj možnost, lahko rečemo. Konec koncev želimo imeti dolgoročni sistem politiki bo vodil do članstva dolgoročno, zelo dolgoročno gledano, ali pa priznamo, da moramo razviti drugačen nabor politik, drugačen režim, ki bo vodil do drugačnega sodelovanja z EU. Najslabše, kar lahko storimo, pa je, in tu bi rad upozoril, pa, da pridigamo o nečem, počnemo pa drugo. Ko bomo imeli jasno odločitev in bom navedel svoje argumente, ko prišlo do tega, moramo biti jasni, kakšen je končni cilj naše evropske sosedske politike. Tudi kar se tiče južnega sosedstva, je pa to tudi povezano z vzhodnim, več za več strategija. To lahko deluje, vendar pa, če bomo imeli tudi strategijo manj za manj, če boste vedno znova dobili več, če boste ukrepili tako, kot je potrebno, bo to lepo in prav. Vendar pa, če ne bomo imeli po drugi strani tudi manj, če ukrepi ne bodo izvedeni, potem to ne bo ustrezna politika. Prav tako moramo oblikovati svojo lastno rusko politiko, Evropska unija, in ne smemo vedno biti talci taktičnih premikov Rusov v regiji. Mi moramo imeti stališče, ne pa da se vse čas prilagajamo. Gospod Castello. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Žal moram z določeno zagrenjenostjo ugotoviti, da vzhodna politika ni taka kot južna. Za sredozemlje ne skrbimo dovolj. 90 odstotkov vse energije gre v vzhodno partnerstvo in Ukrajino. In to sem dejal tudi že včeraj. Pozdravljam vas, predstavnike iz Bundestaga. Ne pogovarjamo se vsak dan o vzhodni. Pogovarjamo se zelo pogosto o vzhodni politiki, o južnem sosedstvu pa manj, o Libiji naprimer. Lahko pa gotovimo, da je tukaj prišlo do kar precej razpada nekaterih držav. Na vzhodu Libanona imamo taborišča, meje niso nadzorovane, a kaj da je pa vsem Magrebu, so tudi zelo blizu Bagdada, da ne govorim o tem, kaj se dogaja na Sinaju in v Libanonu. Tunizija. Tukaj smo videli optimalno rešitev, ker smo pomagali. Pomagali demokratični državi. In smo omogočili dober razvoj dogodkov, želeli pa smo to potem razširiti seveda na celotno regijo. Ne smemo se osredotočiti samo na barcelonski proces, treba iti dlje. Naj spomnim še na nekaj. Mare Nostrum. na stotine milijonov evrov, ki smo jih že namenili temu prostoru in tisoče mrtvih, ki jih vidimo na morju. Potrebno si je seveda ogledati, kaj se dogaja. Na severu Afrike imamo tudi podnebne spremembe in to je krivda celotnega Zahoda, če si tega ne bomo jasno povedali, če bomo samo govorili, da je to španski, grški, italijanski problem, potem težavo razrešili ne bomo. Prosim torej tudi za prispevek nemških kolegov, da se združimo, da najdemo politično odločne rešitve s podporo vse unije in držav članic. Hvala lepa. Predsednik, tudi sama želim pozdraviti nemške kolege iz Bundestaga. Želim čestitati CDU za ponovno izvolitev Angele Merkel za predsednico. Mislim, da lahko čestitamo tudi Evropi pri tej ponovni izvolitvi. Kot veste, bomo konec maja v Rigi imeli vrh vzhodnega partnerstva. Rada bi dejala, da je vzhodno partnerstvo partnerstvo za zdaj edini okvir za evropsko-sosedsko politiko. Za sodelovanje z nekaj našimi sosednjimi državami, Belorusijo, Armenijo in Azerbajdžan, mislim. Ukrajina in Gruzija sta že in tudi Moldavija, Moldavija sta že, so že podpisali pridržitvene sporozume. In kakšne so ambicije vrha v Rigi? najprej želimo ohraniti evropsko partnersko politiko. In da bi to storili, moramo morda nekoliko spremeniti to politiko. Biti moramo bolj prožni pri izvajanju, prav tako pa moramo uvesti več ekonomske dimenzije v to politiko. Sosedska politika je pravi strateški izziv za EU, kajti to je točno tisto področje, kjer lahko pridobimo lokalno prebivalstvo in tukaj tekmujemo za vpliv z Rusijo. Tako da moramo še prav posebno pozornost nameniti temu, kako ponuditi več virov, kakršnikoli že obliki, kako zagotoviti več informacij v, v sosedstvu za EU in za naše vrednote. Hvala. mr sarrazin. Gospod sarrazin. Ah, by having the occasion, having a second round. Hvala lepa. Želel bi povedati še nekaj, torej hvala, da sem dobil še drugo priložnost. Mislim, da potrebujemo bolj oskajen pristop k te reformne agende in to predlagamo Ukrajini znotraj Evropske unije med institucijami in tudi na ravni držav članic na EU ravni mislim, da je potrebno donatorsko konferenco, ki bo naslednje leto, povezati s temi strukturnimi reformami in boju proti korupciji in drugimi temami v Ukrajini in tudi drugih državah. Civilno družbo moramo v teh državah priobiti na našo stran kot naše partnerje. Kar se tiče Ukrajine, tukaj imamo predvsej projektnih skupin. Tukaj potrebujemo usklajen pristop vseh institucij, usklajen pristop institucij EU in tudi držav članic. To je naloga za naslednje tedne in mesece, zato da bi imeli enotno strategijo, ne pa da vsak počne svoje, potem na koncu pa ne vemo, kaj počne kaj. Much, Chairman, for... Hvala lepa. Najprej bi rad pozdravil ta sestanek. To je bilo pravočasno v času, ko moramo ponovno premisliti o kar nekaj naših projektih, kar se tiče sosedstva, kar se tiče vzhodnega, južnega sosedstva. Dve pripombi. Prvič. Potrebujemo boljše sodelovanje tudi institucionalno z nacionalnimi državami članicami. Zunanja politika je seveda kompleksna, tako kar se tiče snovanja strategij, pa tudi kar se tiče izvajanja. Drugič je tudi pomembno, da premislimo o tem, ali bi Evropska unija rada odigrala vlogo globalno, ali bi rada dosegla svoj potencial globalno gledano. Najprej moramo oblikovati strategijo, ki bo predstavljala EU kot tako, ne pa samo nekaj držav članic. Drugič, nujno potrebujemo boljše usklajevanje med zunanjo varnostno obramno politiko in našimi zunanje trgovinskimi sporozumi. Sedaj imamo visoko predstavnico, ona mora odigrati usklajevalno vlogo, ostali komisari bodo vključeni, vendar pa prav tako je pomembno vključiti nacionalne parlamente. In za konec, po ukrajinsko-ruski krizi moramo razmisliti tudi o obramnih zmogljivostih in o našem obramnem odgovoru Evropske unije, če pride do krize. Ne pa se vedno zanašati na NATO. Potrebno je biti sposoben se obraniti, imeti zmogljivosti podobne NATO in v sodelovanju z njim. Obdobje utopij in iluzij je končano. Upoštevati moramo zelo realistično to, kar mora Evropska unija storiti, da bomo učinkoviti globalno gledani. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sam bi rad izkoristil priložnost drugega kroga, predvsem zato, da se zahvalim vam, predsednik in poslancem iz Bundestaga, da imamo tak skupni sestanek. Kajti nujno potrebno je, da govorimo z enim glasom v tem času in da torej tudi prek stran glasujemo in se sklejujemo enotno. Naj omenim primer nedavne zgodovine. Govorili smo že o romunskih predsedniških volitvah. Kurjo pol dobim, ko ugotavljam, da je socialdemokratski ministerski predsednik med predsedniškim boje, predvolinim bojem želel združiti Romunijo z Moldavijo in je potem tri dni potreboval, da se je umaknil, da je spremenil to stališče. Še prav posebno me je jezilo, da je naš podkancler Gabriel to potrdil. Mislim, da takšna stališča nič ne prinašajo, ker zastrupljajo sosedsko politiko. In seveda se potem Ruska federacija na to odzove. Hvala lepa torej za možnost usklajevanja politik, to je nujno potrebno. Froh, vesel sem, da je gospa Kalneta omenila gospod Merkel, sedaj pa še vi, gospoda Gabriela. Dobro, uravnoteženo je. Kristeja. E, Kristeja. E, moramo se zdomo naprej še dinte, revizira politič. Hvala, gospod predsednik. Pri pregledu sosedske politike moramo zagotoviti ravnotežje med eh, vzhodno in južno dimenzijo Moramo pa tudi razmisliti o tem, da evropska perspektiva zdaj obstaja samo za države v vzhodnem partnerstvu. Naj eh, vam postavim še naslednje vprašanje. Ali obstaja kakšna strategija v zvezi s tem? E, naslednje leto maja bo potekal vrh v Rigi. In eh, če bomo dobili kakšno prošno, eh, kakšne države, ki želi postati članica, kako bomo ukrepali? Hvala. Eh, Tega nisem slišal. Rad bi še enkrat omenil zamisel, ki je že bila omenjena, kar se tiče celotne krize z Ukrajino in ruskim posredovanjem. Seveda tudi južnega sosedstva ne smemo pozabiti. Razmere so dramatične. Naj to ponazorim s primerom Egipta. Tega sploh ni v javni razpravi. Vedno znova imamo oborožene napade muslimanske bratoščine, da bi destabilizirali sistem. Imamo ugrabitve, uboje, pogosto tudi v velikem obsegu. Tisk o tem sploh ne poroča. Pred nekaj dnevi sem obiskal tudi begunski center. Okrog tega taborišča imamo oborožene enote, tanke, samo da si boste predstavljali, kaj se je zgodilo. Ogromno crkve je bilo tudi požganih. To kaže na to, kako močni so fundamentalisti, še prav posebno muslimanska bratoščina. To je za nas kot Evropsko unijo še prav posebno pomembno. Možnost, da bi torej, vlada padla, je dana. Zato torej, prosim, da bi tudi tukaj uporabili možnost, ki jo Evropska unija ima. Torej, to pomeni, da moramo sprejeti take ukrepe, o katerih smo že govorili za Moldavijo. Torej, mi moramo proces demokratizacije, ki je zelo počasen, podpreti in moramo seveda ne podpreti vojske, temveč, da razpravljamo o možnostih, o katerih že dolgo govorimo. Hvala lepa. Ja, zunächst einmal, Herr